Spoštovana gospa predsednica Kosta, podpredsedniki, koordinatorji, spoštovani člani, gospod in gospodje. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj. Danes bolj kot kadarkoli ste vi, Evropski parlament in pa člani tisti, ki izoblikujete novo Evropsko komisijo. Pridem vam predstavim svojo vizijo, vizijo za svoj portfel, ne povem nekaj besed o tem, zakaj sem tako vesel, da sem danes tukaj. To, da si komisar, pomeni, da si zavezan Evropi. To, da si komisar, pomeni, da zastopaš evropske interese in nobenih drugih interesov. To, da si komisar, pomeni služiti evropskim državljanom. Mislim, da je to največja možna čast. Vi veste, tudi sam vem, da so odnosi med Evropsko unijo in pa Mačarsko v zadnjem času prišli precej težke čase. Pri nekaterih pomembnih točkah se nismo strinjali in imeli smo kar um, dolga in problematična nesoglasja. No, ampak ena izmed največjih prednosti Evropske unije je, da imamo sedaj tukaj možnosti, da soočimo svoje stališča in jih potem tudi razrešimo na odprt, demokratičen in miroljuben način. Skupaj lahko razrešimo naše težave in na koncu smo po premagali krizi skupaj še močnejši, tako kot posamečne države, kot tudi kot Evropska unija. Kar na koncu pomeni, da smo združeni, združeni v skupnih evropskih vrednotah. To so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava in spoštovanje za človekove pravice. To so tiste vrednote, ki sem jim tudi osebno globoko zavezan. Danes večer želim predstaviti svojo vizijo za izobraževanje, kulturo, mladino in državljanstvo. Naj povem nekaj o delu, ki ga bomo skupaj upraviti v prihodnosti. Če prebirate časopise, se vam lahko včasih zdi, da ta portfel ni najbolj pomemben, No, jaz se s tem ne strinjam. Kaj je bolj nujno, kaj je bolj pomembno kot prihodnost naših eh, mladih? Kaj je bolj zaskrbljujoče kot naprimer um, brezposobnost mladih, ki je še vedno nad 50 odstotkov v samih katerih državah? Kaj je bolj nujno kot to, da ponudimo mladim generacijam čim boljše obetavne možnosti za prihodnost? In kaj je lahko bolj dragoceno za EU kot um, kultura in pa identiteta? Gotovo je kulturo in pa ustvarjalne industrije kot prvo treba zaščititi. Kaj je Evropa, če ni um, skupna dediščina, skupnost naših skupnih vrednot, spoštovani člani in članice. Mislim, da je naš uh, portfelj uh, prav tako pomemben kot katerikoli drugi. Če želimo zgraditi gospodarstvo, ki bo pošteno in vzdržno, moramo začeti pri izobraževalnem sistemu. Mora pripraviti svoje mlade um, na svet, ki bo multikulturen in ki se hitro spremenja. Če želimo, da so naši umetniki in ustvarjalci um, v položaju, ko lahko nadejo občinstvo, poslušalce po Evropi in sicer, um, in moramo tudi omogočiti ustrezno tehnologijo. Uh, izobraževanje, kultura, šport, eh, udeležba državljanov so gotovo mehanizmi, ki sprostijo naše potencijale kot um, potencijal ljudi. Nismo vi v gospodarstvu, nismo samo deli stroja, mi smo ljudje in um, odnosi so za nas najbolj bistveni. Celota postanemo še leta kratko, prispemo k čemu večjemu, kot pa samo nam. Politike v našem portfelju se v glavnem izvajajo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni vse to zelo blizu državljanom in tako mislim, da je tudi prav. No, podpiram pa tiste, ki menite, da Evropska unija lahko in igra, eh, mora igrati vodilo vlogo, mora pomagati državam članicam in vsem zainteresiranim stranem, da se skupaj lotimo najbolj novnih izzivov. Treba je posodobiti izobraževalne sisteme že od um, zgodne mladosti pa vse do uh, podiplomskega študija. Uh, moramo zagotoviti to, da bomo imeli motivirane in usposobljene učitelje, ki, katerih delo bo uveljavljeno in cenjeno povsod. Naše šole in univerze morajo sprejeti nove tehnologije in pa nove mehanizme, nove načine um, učenja. Moramo doseči svoje cilje glede strategije EU 2020. Želimo, da več študentov dokonča uh, visokošolsko izobraževanje in da je manj osipa. Nekdo, ki opusti šolanje, um, ima veliko slabše možnosti eh, in tako na začetku svojega življenja pravzaprav. Kolegice in kolegi, moje prednostne naloge za naslednjih pet let so jasne. Kot prvo, izbraževanje mora biti v središču eh, načrta Evropske unije za gospodarsko rast in delovna mesta. Prav zato me je Jean-Claude Juncker prosil, da eh, podprem naložbeni svežen, ki ga bom predstavil torej čez um, tri mesece, v okviru treh mesecev, potem ko začne delati. Sedaj bom začel s tem um, ciljem, pa tudi poznaje vsako leto, ko bo komisija predlagala um, priporočila specifična za države članice. To pomeni, da je treba ukrepiti pritiska naše vlade, da um, več vlakajo v izobraževanje, v tehnologije in v učitelje. Države članice morajo um, poskrbiti za okrevanje uh, javnih financ, obenem pa tudi ključno, da več vlakajo v izobraževanje in usposabljanje. Druga prioriteta. Želim zagotoviti to, da bodo naše kulturne in ustvarjalne industrije cvetele v digitalnem svetu. Evropa je vodilni akter pri ustvarjalnih vsebinah in moramo biti ponosni na to. Danes se zavezujem, da ko bomo imeli trgovinska pogajanja, bomo vedno mislili na vlogo kulture in na ključno, um, ključen pomen uh, javne podpore. Naj citiram uh, Jean-Claude Junckera. Nikoli ne bomo um, žrtvovali evropske kulturne raznolikosti na oddarju proste trgovine. Lahko zagotovim, um, pri reformi uh, režima avtorskih pravic bomo spodbujali naše uh, Eh, ustvarjalce, pa tudi kulturno raznolikost, ki je sam ključ evropske identitete. Zagotovil bom, da bomo pri eh, Evropi vedno spoštovali tudi našo kulturo in eh, edinstvene vidike kulture, kot tudi zahteva pokodba. Kot tretje, želim, da so naše univerze najboljše na svetu. To so ene izmed najbolj pomembnih evropskih institucij. To so stebri naše družbe. To so glavni ključ inovacij obisku v Srednji Evropi pred letom 1989, so bile to trdnjave svobode um, in tam so se rojevali svobode misleci. Danes um, se morajo številne od teh še odpreti v svet, uh, številne se morajo še prilagoditi socialnim in gospodarskim spremembam. Naj vam zagotovim, Evropska komisija bo uporabila vsa urodja um, za to, da bi posodobili naše univerze in zgradili nov odnos tudi z družbo nasplošno. splošno tukaj imamo ta trikotnik znanja med izobraževanjem, raziskavami in podjetji in to mora postati pravo partnerstvo med temi tremi. Še vedno bomo tudi nadaljevali z investicijami v Evropski institut eh, za inovativnost in tehnologijo, ter tudi v ukrepe Marijs Skladovska Curry. EIT, torej Evropski institut, je um, ključen projekt, ki že spreminja um, naš način razmišljanja o inovacijah. Hvaležen sem parlamentu za podporo pri tem. Skupaj pa lahko še izboljšamo dejavnosti tega instituta po celotni Evropski uniji. Ta skupni raziskovalni center bo v središču evropskih politik. Eh, dobre politike potrebujejo dobre raziskave in tudi trdne dokaze. Ta center bo v središču vseh političnih ukrepov, s katerimi se ukvarjamo. Skupni raziskovalni center je um, del možganov, ki je v središču našega razmišljanja in mislim, da je dobro, da imamo vsi koristi od tega. Moja četrta prednostna naloga, kolegice in kolegi, sodeloval bom s kolegico Marian Tyson, komisarko za zaposlovanje in socialne zadeve, tako da bo skupaj storila vse svoje moči za to, da bi se borila proti brezposobnosti mladih. Vem, Evropska unija je samo en del uh, celotne rešitve. Veliko dela morajo praviti države članice. Uh, bom pa vedno podpiral um, trud tistih, ki um, želijo vložiti proračunska sredstva v reševanje um, težav na mojem delu portfelja. Skupaj mislim, da lahko marsikaj dejansko spremenimo. Z vašo podporo in skupaj z državami članicami lahko pomagamo mladim pri tem, da um, opravijo ta prehod um, v podjetje oziroma v svet dela. Skupaj bomo posodobili izobraževalni sistem in sistem um, usposabljanja, tako da bodo podpirali trg dela v enem. Podprli bomo jamstvo za mlade in financirali bomo nova partnerstva med univerzami, um, kolegi in pa podjetji. Treba tudi izboljšati kakovost um, vajeništva. Prav tako bomo dali mladim um, možnosti, do boljšega neformalnega izobraževanja, tudi zunaj učilnic. Peta prednostna naloga. Želim, da bodo tudi evropski um, mladi ljudje um, sodelovali pri politiki. Um, mladi v Evropi se soočajo z edinstvenimi izzivi. Sedaj zaradi gospodarske krize uh, je brezposobnost izjemno visoka, prav tako pa um, je vprašanje tudi o tem, ki je sploh vloga mladih v današnji družbi. Številni mladi so bolj eh, izobraženi, bolj informirani kot eh, katerakoli prejšnja generacija zaradi novih eh, socialnih medijev. Ampak pogosto nimajo zadosti um, možnosti, da vplivajo na prihodnost družbe. To želim se da spremeniti. Strukturni dialog um, z mladimi se je že izkazal kot koristnega. Moramo pa iti še dlje preko tradicionalnih organiziranih partnerstv in tudi pomagati najbolj prikrašenim želim eh, pripraviti nove platforme, s katerimi bomo lahko dosegli milijon mladih v naslednjih petih letih. To bi pomenilo dejansko pravo spremembo pri um, dejanski participativni demokraciji in bomo tudi lahko uh, pomagali pri prizadevanjih parlamenta, da se pomaga mladi. Šesta prioriteta. Želim ponovno ukrepiti um, na smisel evropskega državljanstva. Evropsko državljanstvo um, niso samo besede iz pogodbe. Uh, Evropsko državljanstvo uh, ni samo skupen potni list. Evropsko državljanstvo je več kot samo nek dodatek našemu nacionalnemu državljanstvu. Želim, da je evropsko državljanstvo nekaj, kar bo dejansko živelo, dihalo skupaj z nami, nekaj, kar bo del našega vsakodnevnega življenja, nekaj, kar bo pomagalo zgraditi evropsko identiteto, ki bo um, del celote vseh nas. Naš portfelj je, mislim, da najboljša izhodišča točka za to. Izobraževanje, mladina, kultura in šport, vse naše politike in programi gradijo um, na tem uh, državljanstvu in identiteti. Naš program Evropa za državljane bo povečal zaveščenost o evropski skupni zgodovini in naših skupnih vrednotah. Mladim je treba pomagati, um, da razumejo, um, kaj sploh Evropska unija dela za njih. Uh, um, šport in večjezičnost um, nista v središču uh, mojega portfelja, nista med prvimi besedami, ampak sta pa del mojega portfelja in bom tudi prevzel odgovornost za to. Um, šport um, bo sedaj imel 300 milijonov evrov za to, da se um, zaščiti mlade atlete, športnike, da se borimo proti um, prirejanju. Eh, športnih izidov in pa proti nasilju ter pa diskriminaciji. Rad bi se zahvalil parlamentu in tem odboru, da um, se je zauzel za Evropski teden športa. Lahko računate malo podporo, ko bomo imeli uh, prvi tak teden naslednje leto. Prav tako treba spodbujati tudi jezikovno raznolikost in učenje jezikov. Zato mislim, da imamo na voljo um, zelo dobra orodja. Naš program Erasmus Plus um, pravi, da sta jezikovna um, raznolikost um, in pa učenje jezikov ena izmed glavnih šestih ciljev. Skupaj moramo spodbujati učenje vseh evropskih jezikov, ne glede na to, koliko ljudi dejansko um, uh, govori posamečen jezik. Zradi listine tajnih pravic moramo spoštovati našo jezikovno raznolikost in um, bom sodeloval z gospodom Timmermansom tako, da bo um, listina dejansko tudi sporna v praksi članice in člani. Um, tukaj sem predstavil nekaj kar velikih izzivov in uh, če želim vse to izpolniti v praksi, bom potreboval vašo podporo. Tudi če uspemo, um, bomo nekatere stvari um, videli šele v prihodnosti. Morda ne bomo vedno videli končnih rezultatov našega dela. Tako je bilo že pri katedralah iz srednjega veka, vse se je videlo šele precej poznaje. Sedaj pa še um, nekoliko optimizma za konec. Mislim, da imamo na voljo zelo dobre mehanizme in da je to odlično za prihodnost. Erasmus je um, eden izmed najpomembnejših stvari v Evropski uniji. Um, mobilnost, odprtost ter pa možnost za to, da razumemo druge, to so ključne stvari pri Erasmu. Tako smo zgradili evropsko identiteto, ki Evropska unija tako zelo potrebuje. Veliko čast mi je, da bom lahko prevzel um, odgovornost za nov program Erasmus. Skupaj lahko delamo na tem, da dobi tudi vsa ustrezna finančna sredstva. Vsi vemo, da um, vaša institucija in pa naša institucija nista ogrozili tega projekta. Uh, Sedaj, to leto smo že sprožili nov program in sedaj bomo pomagali 4 milijonom ljudi, eh, da pomagajo eh, pri delu in da študirajo tudi v drugih državah. Kolegice in kolege, to so moje prioritete za naslednjih pet let. Veliko dela nas čaka. Eh, moramo pomagati in poslušati predvsem naše državljane, predvsem mlade. Z veseljem bom služil evropskim ciljem in se zauzemal za vse to kot vaš komisar skupaj lahko dosežemo marsikaj in mislim, da je najbolje, da čim prej začnemo z delom. Hvala.